svojo zavezanost in ukrepe, ki jih želi sprejeti. Še enkrat lepo pozdravljeni in najlepša hvala za prisotnost. Okay. Excuse me. Honorable Chair, Spoštovana predsednica, spoštovani člani odbora. V življenju je pomembno, da rečemo Bobu Bob, brez ovikarjenja. Trenutno je 26 milijonov ljudi v Evropski uniji nezaposlenih. To je številka, ki je ne moremo sprejeti. 7,5 milijonov mladih eh, evropejcev med 15 in 24 letom starosti niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Tudi to je nekaj, če se ne moremo sprejeti. Več kot 124 milijonov ljudi se sooča z revščino in socialno izključenostjo. Tudi tega ne moremo sprejeti. Zaradi tega bodo moji cilji v naslednjih prih, petih letih popolnoma jasni. Gre za boj za več delovnih mest in za boljšo socialno zaščito, za boj proti revščini in socialni izključenosti. To so prioritete številnih evropejcev. In globoko sem prepričana, da so to tudi vaše prioritete. Spoštovani kolegi kot uh, poslanka v teh 23 letih sem zelo spoštovala parlament, zato sem vsekakor zavezana k boljši Evropi. V parlamentu sem se vedno prizadevala za napredek Evrope. Želela sem oprijemljivih rezultatov za državljane. To sem vedno počela na podlagi širše podpore. Podpore večine. In tu lahko naprimer navedem svoje poročilo o Evropskem uradu za nadzor bank in reformo ekonomske in monetarne unije. Želela sem zagotoviti, da bi pri direktivi o storitvah dosegli konsens in jo lahko izvajali. Vedno sem želela sodelovati z vsemi političnimi stranmi in eh, si prizadevala za sodelovanje med vsemi organi Evropske unije. Če me boste potrdili kot komisarko za zaposlovanje socialne zadeve strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile, bom neomajno nadaljevala svojim pristopom. Gospodarska in finančna kriza je terjala velik davek. Posebni ukrepi, ki so jih morali le sprejeti evropske države, so bili potrebni. Sedaj so opazni prvi pozitivni rezultati teh politik. Čeprav so še dokaj skromni. Ni pa nam uspelo povrniti zaupanja v Evropsko unijo. Prihodnja komisija bo morala doseči oprijemljive rezultate. Rezultate, ki jih bodo lahko prepoznali vsi naši državljani. Predsednik komisije Jean-Claude Juncker me je prosil, da zagotovim, da bo vidik socialnosti už, ponovno užival velik ugled. Pripravljena sem sprejeti ta izziv zaradi tega, ker zagotavljam socialno gospodarstvo, ko gre sta svoboda in sociala z roko v roki. Nova komisija bo morala delovati tudi na socialnem področju. Moj portfelj se imenuje Zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposabljanje in mobilnost delovne sile. Želim torej konkretno prispevati skupaj z podpredsednikom za komisijo, torej z gospodom Dombrovskisom Katajnem, da bomo v prihodnih petih letih na teh področjih upoštevali socialni vidik pri vseh ukrepih, ki jih sprejemamo. Kot je rekel Jean-Claude Juncker, krize ne bo konec, dokler bo 25 milijonov evropejcev brezposelnih. Po mojem mnenju, tu ne gre za izbiro med konkurenčnostjo in socialno pravičnostjo. Ne, to sta dve plati iste medalje, ki skupaj ustvarjata osnovo Eh, svetovne tržne ekonomije, ki mora biti konkurenčna in solidarna. Treba bo ustvariti čim boljše možnosti za ponoven dostop do dela za brezposelnosti in za boj proti izključenosti iz dela in proti revščini. To bo treba um, početi na evropski ravni in spodbujati zaposlovanje, zato da bodo Eh, iskalci dela imeli možnost, da pridobijo tiste veščine, ki jih bodo potrebovali za delo v podjetjih, ne glede na to, kje so ta v Uniji. Torej, primirno eh, izobraževanje, ki bo vsem dostopno, eh, aktivacija dolgotrajnih brezposelnih in še drugi ukrepi so danes v Evropi neizogibni, če želimo zagotoviti rast in zmanjšati revščino. Vsi tisti, ki me poznate, dobro veste, da nikoli ne iščem krajše poti, torej preprostih rešitev za kompleksne probleme. To ne bi bilo kredibilno, ne bi bilo pošteno, to ni niti učinkovito. Želim otepljive rezultate. Želim, da bi se podjetja lahko razvijala in prilagajala hitrim spremembam, ki jih povzroča globalizacija, eh, v kateri smo soudeleženi. Ravno tako želim delati na tem, da bi delavci s svojim delom lahko prispevali k ustvarjanju bogatstva in to v pogojih, eh, v katerih se spoštuje njihovo dostojanstvo, njihove temeljne pravice in enake možnosti. Moški in ženske, državljani države, v kateri delajo ali katere druge države, invalidne osebe, vsi morajo imeti možnost za dostop do trga dela. In vsi imajo pravico do istega plačila za iste storitve. Poleg tega, za ohranjanje naše konkurenčnosti in trajnosti socialnega sistema moramo prepoznati zlorabe in jih tudi kaznovati. In zato bom naslednje štiri prioritete eh, trdno upoštevala. Prvič, ustvarjanje delovnih mest. Delovna mesta, ki jih je uničila kriza, so zdaj že v milijonskih številkah. Če želimo dati brezposelnim nove perspektive, moramo najprej ustvariti nova delovna mesta. Podjetja in še zlasti mala in srednja podjetja potrebujejo ugodne pogoje za to, da bodo zagnale in razvile svoje dejavnosti ter tako obdržale trge, na katerih so prisotna in um, prišla do novih. Drugič, dostop do dela. Masivna brezposelnost, pri čemer imamo delovno silo, ki se stara, in po drugi strani prosilce za delo, ki so pogosto brez primernine izobrazbe in usposobljenosti, zlasti mladi, ti več nimajo dostopa do stalnih delovnih mest. In zato si moramo prizadevati, da bomo vodili mlade in da bomo vsem ženskam, osebam s posebnimi potrebami in drugim omogočili dostop do dela in prekinili se to dolgo trajno brezposelnostjo. Pri tem je zagotavljanje mobilnosti za delavce na prvem mestu. Tudi to moramo spodbujati. Tretjič, kvalifikacije. Naša konkurenčnost je v prvi vrsti odvisna od naših kompetenc. Delavci danes v času svojega aktivnega življenja vodijo več karijer in zato moramo nadomestiti zamudo pri tem in moramo delati na primirni usposobljenosti naših zaposlenih, ne glede na to, ali so mladi ali starejši. Četrtič, eh, socialna varnost. To je bistvena naložba za našo blaginjo. Leta 2010 smo si zastavili jasen cilj do leta 2020 želimo zmanjšati število žrtev revščine in, in socialne izključenosti za 20 milijonov. Žal pa je realnost drugačna. Kriza je pripeljala do povečanja revščine in izključenosti. Naši sistemi za socialno varstvo morajo zato biti učinkovitejši in se morajo bolj osredotočiti na rezultate, ki bodo dolgoročnejši, trajnejši. Spoštovani kolegi, da bi dosegli te prednostne naloge, bom uporabila vse instrumente, ki so na voljo komisiji pri osredotočanju predvsem na naslednje štiri usmeritve. Najprej treba je zagotoviti potrebne naložbe. Moj cilj je, da bi spodbudili naložbe v ustvarjanje delovnih mest in da bi pomagali nezaposlenim ponovno najti zaposlitev. Na tem področju bom sodelovala s podpredsednikom Jirkijem Katajnenom, zato da bi pripravila sklad 300 milijard za naložbe, ki ga je napovedal Jean-Claude Juncker. Lahko vam zagotovim, da bom uporabila vse razpoložljive finančne instrumente za naložbe v ljudi, predvsem Evropski socialni sklad, sklad za pomoč najbolj ogroženim in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Pri tem se bomo osredotočali na zagotavljanje delovnih mest, eh, izgradnji veščin in boju proti revščini. Pospešila bom eh, začetek izvajanja pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah. Ta je nujnega pomena, zato da postanejo scheme javstvom za mlade realnost. Drugič, gospodarsko upravljanje mora preiti v išjo prestavo zaposlovanje in socialne politike morajo biti bolj eh, prisotne v evropskem semestru. Tu bom tesno sodelovala s podpredsednicom Dombrovskinskom in kolegom Moskovičem, zato da bi odločitve, ki jih sprejmejo, bolj upoštevale vidike socialnih učinkov in strukturnih reform. Potrebno je poglobiti reforme, ki že potekajo v državah članicah. Pri tem pa moramo biti bolj pozorni na pravičnost in vzdržnost reform. Ocena socialnih učinkov podpornih programov v ranljivih državah bo pripomogla k temu. Prav tako bi morali ponovno spodbuditi socialni dialog. Sodelovala bom s podpredsednikom Dombrovskisem zato, da bi zagotovila, da so zaposlovalci in zaposleni v evropskem semestru pravi partnerji. Pomembne in težke reforme je treba oblikovati v razpravi s socialnimi partnerji in zaobjeti vse akterje ekonomskega in socialnega spektra, torej MSP-je in samozaposlene, ki predstavljajo velik delež delovnih mest v Evropi. Tretjič. Sorazmerna skupna pravila so nujno potrebna zato, da bi ustvarili enakopravne pogoje za delavce na enotnem trgu, ne da bi pri tem unesli na trg prekomerne obremenitve. Tako da bom na tem področju tesno sodelovala z državami članicami, zato da bi lahko uvedli in izvajali obstoječo zakonodajo. Menim, da je treba to ukrepiti. Ko gre za pametno zakonodajo, bomo ocenili trenutno zakonodajo zato, da bi zagotovili, da je učinkovita, sorazmerna in enostavna za izvajanje. Na to moramo pogledati tudi z vidika tvegan za delavce. Tako da bom predlagala, kjer je to potrebno, poenostavitev naše evropske zakonodaje, obenem pa si bom prizadevala za visoko stopnjo zaščite. Prav tako bom razmislila o novih pobudah, kjer je to potrebno, naprimer na področju, ki se nanaša na mobilnost delavcev. In na zadnje, moja naloga je, da bi kar najbolje izkoristili instrumente in partnerstva, ki so že na voljo. V prihodnih letih skupaj s parlamentom, svetom in članicami ter socialnimi partnerji ter kolegi v komisiji želim zgraditi Evropo, ki je pravičnejša in bolj trajna. V prihodnih petih letih bom tesno sodelovala s parlamentom in bom vedno na voljo za razpravo o trenutnem poteku našega dela. Skupen cilj imamo ljudi, zdravje, njihovo delo in njihovo dobrobit. Evropa se namreč naslanja na ljudi, tako da lahko računate name. Vaša zaveznica bom pri izpolnjevanju teh ciljev.